Good morning, colleagues. Uh, can we start? Please to be seated. Lep pozdrav, kolegi. Predlagam, da začnemo, če se lahko posedete. Just missing five meters for Gunnar. <laughs> Počakamo še Gunnarja par minut. Torej, začnimo z današnjim zasednjem odbora Ekon če se ne motim, imamo dve poročili za glasovanje, kar zadeva obvestila predsednika, zelo na kratko. Sprejte dnevnega reda, to je potrjeno, drugih obvestil predsednika ni, prav tako nimamo kaj poročati glede med institucionalnega sodelovanja. Torej, točka 4, poročilo ECB 2016, kot vsi veste, je to tradicionalno poročilo, o, oziroma mi podajamo mnenje, gre za naš odziv na področju ne, tematik, ki so v naši pristojnosti, prav tako gre za izvajanje demokratičnega nadzora nad ECB. E, poročilo Fernandez, sledijo potem poročevalci v senci, pet minut za poročevalca, po tri minute za poročevalce v senci in dve minuti potem v prosti razprava. Besedo torej kar takoj dobi gospod Fernandez. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. de la gestión del Banco Central Europeo con un claro mensaje. No es el momento de revertir la orientación de la política monetaria.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 para dos mil diecinueve. Así pues, la zona euro podría sumar siete años con inflaciones. Prečujemo za tehnično težavo. Torej, v evroobmočju smo že sedem let daleč od inflacijskega cilja. ECB poskuša sedaj eh, predvsem preprečevati deflacijo, tako da to je dobro, smo pa daleč od inflacijskih ciljev especialmente a la propia. Gospodarstvo si je opomoglo ravno zaradi monetarne politike in zaradi razvoja cen energije. Um, rast, eh, ki je odvisna samo od monetarne politike, pa ni dovolj, potrebujemo tudi fiskalne ukrepe. BDP eh, že raste na pozitiven način, ampak eh, še vedno je Mm, indeks cen življenskih eh, potrebščin negativen in ta bo ostal negativen vsaj še za dve obdobje. Eh, evro območje eh, zato ima zelo razdrobljene napovedi rasti. BDP še ni takšen, kot bi si želeli in eh, nismo blizu cilja, da bi stopnja inflacije spet znašala 2 odstotka. Po najboljših napovedih eh, bo uh, rast razdobljena še naprej. Poročilo ocenjuje program nakupa sredstev in pa program nakupa vrednostnih papirjev podjetij. To bi naj zagnalo rast in pa podeljevanje posojil. Uh, Eh, ta program ocenjujemo pozitivno, ampak želeli bi si več preglednosti pri programu nakupa vrednostnih papirjev podjetij, tudi ko gre za kriterije. Uh, dostopa majhnih in pa srednje velikih eh, podjetij ter velikih podjetij. Prav tako bi želeli okrepiti um, preglednost pri nakupu um, državnih obveznic. Eh, Zauzemamo se tudi za to, da bi lahko Grčija spet eh, sodelovala na trgu državnih obveznic. Prav tako nismo zadovoljni z eh, M1 in pa M3. M3 raste za približno 5 odstotkov na leto in zato bi tukaj morali biti bolj ambiciozni pri izvajanju naše monetarne politike. Poročilo govori tudi o problemu nizkih obresti, zlasti pa hvalimo njihovo, njihov vpliv na slaba posojila. Zato potrebujemo evropsko rešitev. ECB mora še naprej eh, spremljati učinke naše monetarne politike um, moramo se prizadevati za to, da bi imeli tudi večjo rast plač, kajti tudi tukaj je razvoj eh, neenakomeren. Poročilo um, poziva k dokončanju bančne unije za pomočjo Edisa in pa drugih dveh stebrov. Uh, Eh, to je bistvenega pomena tudi zato, da sprejmemo globalni model. Eh, ko gre za prihodnost evroobmočja, podarjamo, da je treba imeti eh, premoženje brez tveganja, treba je okrepiti lasne vire, tako kot je o tem govorilo tudi poročilo Monti, recimo na področju prihodka od izdajanja bankovcev ECB-a. tudi pravna služba parlamenta je takšnega mnenja. E, nedavno je bilo objavljeno mnenje, ki je skladno z tolmačenjem, ki sem ga predstavil tudi v mojem e, poročilu. In kot zadnje, poročilo vključuje e, tudi nekaj besed o digitalnem premarnem denarju in pa hvali tudi reformo, ki je bila sprejeta na področju upravljanja same ECB. Eh, poročilo je dobra osnova za nadaljno razpravo za kolegi. Upam, da bodo kolegi v prihodnih mesecih podprlo, eh, podprli moje poročilo in da bomo s tem dosegli boljšo monetarno politiko ter boljši nadzor na monetarno politiko, eh, kaj ti ne nazadnje ta vpliva tudi na vsakodnevna življenja naših državljanov. Hvala lepa, Jona, za to poročilo. V imenu ELS je poročival licenci SEK. Iz... Fred Moršan, ampak bo Burhat Balc nastopil na mesto njega, kot razumem. Ja, hvala, žal kolega Moršana ni danes, ker je odsoten, bi pa v njegovem imenu rad izrazil zahvalo poročevalcu Jonasu Fernandesu za dosedaj opravljeno delo. Osnutek poročila predstavlja dobro osnovo za nadaljno razpravo med poročevalcem in poročevalci v senci. Segret Murešan eh, vidi naslednje tri prioritete kot ključne za to poročilo, ki bi mm, lahko zahtevali tudi nadaljni eh, razvoj. Najprej primarni cilj ECB, kot ga definirajo pogodbe, potem kot drugo neodvisnost ECB in kot tretje reforme in pa kontekst monetarne politike ECB. Kot prvo, primarni cilj monetarne politike ECB je, ohranjati cenovno stabilnost, ki jo definiramo z inflacijskim uh, ciljem pod vendar blizu dveh odstotkov, kar ni blizu temu, kjer smo zdaj. Kot drugo, ECB je neodvisna institucija. Neodvisnost Evropske centralne banke prav tako mm, nosi svoj namen v tem, da dosega svoj primarni cilj cenovne stabilnosti. Pozdravljamo tudi monetarni dialog, ki zagotavlja tudi odgovornost Evropske centralne banke, ki razdeva monetarno politiko do Evropskega parlamenta in javnosti. Prav tako predsednik ECB Mario Draghi ob vsaki priložnosti podarja pomen strukturnih reform v evroobmočju. Ves čas eh, ponavlja, monetarna politika sama ne more spodbujati gospodarstva evroobmočja, razen če bodo to dopolnevale tudi okrepljene fiskalne eh, reforme na ravni držav članic. Zadnja točka je tudi pomembna, saj vzpostavlja ugodne pogoje za izboljšanje poslovnega okolja, za spodbujanje investicij in s tem ustvarjanje delovnih mest in posledično tudi krepitvijo rasti. Vse to pa je nujno za oživitev našega gospodarstva. Ta odbor je v letnem poročilu ECV za 2015 uspešno uh, to že storil in tudi tokrat se moramo ozretočiti na naloge ECB in se izogibati razpravam, ki so izven pristojnosti ECB. Poleg tega nadzorna vprašanja morajo ostati v letnem poročilu Bančne unije, kar smo tudi že uspešno uveljavili pred nekaj leti. In na ta način bomo podali jasno in jedrnato sporočilo Evropskega parlamenta ECB glede njenih eh, dejavnosti v letu 2016. S tem eh, tudi zaključujemo kratek oris eh, prioritet Zikreda Moršena, kar zdaj to poročilo. Veseli se tudi razprav pri prihajajočih sestankih poročevalcev v Senci in se še enkrat zahvaljuje poročevalcu za upravljeno delo. Hvala lepa, Burkart. Je zelo kakovostno si nadomeščajo z prida. V imenu EKR, e, gospod Lunes, ki je poročevalec v esenci, če prav razumem, ampak gospod Luke, če sem prav razumel, ne bi govoril v njenem imenu. Ne, v svojem imenu bom govoril v bistvu. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu v esenci za to poročilo, ki ga vidim le kot izhodišče za nadaljno razpravo saj v veliki meri predstavlja socialdemokratsko stališče, kar je tudi lahko koristno, eh, ne pa eh, ravno nekaj, kar bi bilo deležno konsenza, vsaj ne strani EKR. Dve točki sta, kjer bi rad eh, izkazal podporo, namreč dobro je, da v tem poročilu podarjamo, da je tudi sam volumen tu izpostavljen. Torej, višja mera transparentnosti je ključnega pomena, to podpiramo, prav tako se mi zdi dobro, da se to poročilo zauzema za ohranjanje gotovine. Potem pa je cel kup stvari, ki nimajo nobene zveze z ECB. Naprimer, zahteva, da se fiskalno-politične zahteve prav tako izpostavi. To nima nobene zveze z ECB. To niti ne odgovarja njenemu mandatu. Tako da bi tu predlagal, da. se zavedamo, da ima Nemčija trgovinsko-bilančni primankljaj z preostalo EU, tako da mislim, da bi morali ta deficit poskušati znižati. Pa tako neskladno z mandatom ECB je eh, podpora podnebne politike EU eh, e v strani ECB. ECB nima eh, takšnih obveznosti, prav tako tudi ne v njenem mandatu. Prav tako nima nobene zveze zahteva po evropskih eh, varnih eh, kapitalskih naložbah, tu, pre, tu gre za nek eh, optimizem glede evroobveznic, to tudi nima nobene zveze z ECB. ECB prav tako nima mandata za podporo Grčiji. Mandat ECB je enoznačen in sicer zagotavljanje cenovne stabilnosti, ne pa podpora Grčiji. Zahteva po podpori tistim bankam, ki želijo vrniti v evroobmoče iz Združenega kraljestva. Prav tako ni v skladu z mandatom ECB. Mimo grede, eh, Združeno kraljestvo nikoli ni bilo eh, članica evroobmoče, tako da ne vem, kaj se zdaj spoh ECB s tem ukvarja, da eh, če Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo. Kar zadeva dobiček Evropske centralne banke, ki naj bi ga ECB e izplačevala Evropski uniji, ne pa državčanicami, prav tako v neskladju z Evropsko unijo m, mm, pogodbami. Zahteva po kvantitativnem sproščanju, torej po več, več kupovanja o, vrednostnih papirjev bank in celo državnih obveznic, prav tako ni skladno z mandatom Evropske centralne banke, e, enako kot PSPP e, in drugi programi v imenu RAPP, kar ni v skladu z mandatom ECB, ker je to neskladno z financiranjem monetarne politike strani centralne banke. No, manjkajo pa določeni drugi vidiki, naprimer stresni testi niso dovolj zgodaj opotrgni to, da italijanske in španske banke eh, propadajo, eh, čeprav so najprej prestale stresne teste in to je z vidika nadzora, ki ga izvaja ECB, zelo pomembno. Manjka tudi opozorilo eh, v zvezi s tem, da ECB nima nobenih inštrumentov za to, da nadzira tudi druge eh, valute, prav tako kvantitativno sproščanje zdaj mm, stoji pred Evropskim mm, sodiščem. Potem eh, cilj eh, dosegane ravni BDP, to je tudi v neskladju z vsega, mandatom ECB in zato je to ciljno lovljenje ravni eh, BDP neskladno z mandatom ECB. Mislim, da je moj čas potekal, tako da sem tukaj ustavil. Hvala, zdaj pa v imenu Alde. Hvala lepa, gospod eh, predsednik kot prvo gospoda Torvalca ni tu, zato bom jaz eh, sedaj spregovoril v njegovem imenu. Najprej se zahvaljuje gospodu Fernandesu za to poročilo, pravi, da gre za zelo zanimivo poročilo, ki bo potrebalo vsega zanimivi razpravi. Prav tako ima pozitivno mnenje o tem poročilu, vendar meni, da je dobro poročilo, eh, vedno lahko le jedrnato poročilo. Tu imamo 39 stavkov, tako da morda se tu nagibamo k nekoliko predolgem poročilu in kolegija meni, da bi se morali strože eh, lotevati zgolj vprašanj monetarne politike, ne pa tudi drugih. Prav tako je mnenja, da ECB opravlja dobro delo, ampak treba je imeti v mislih tudi to, da številni ukrepi ne bodo uspešni brez dopolnilnih ukrepov na nacionalni ravni. Torej, strukturne reforme je potrebno eh, še naprej izvajati in ne moremo se zanašati zgolj na monetarno politiko, da bi na ta način reševali temeljne strukturne probleme. Eh, in to je tudi stališče, ki ga velik eh, delež naše skupine tudi deli, eh, toliko, da veste. No in še ne na zadnje, ena zadeva, odstavka 7 in 8 vašega poročila, kjer govorite o tako menanem helikopterskem denarju, to kot veste za številne naše eh, člane ni spremljivo. To bo morda sestavni del razprave, kjer govorite o helikopterskem denarju v okviru poročevalcev v senci, ampak to eh, nominalno ciljanje, kar zadeva BDP, pa tako ni ravno skladno z našimi stališči. Še en na svet. V zadnjih letih je poročilo o delu ECB v plenumu bilo deležno eh, velikega konsenza. Okrog 80% vseh poslancev je glasovalo za. Gre za nezavezujoče poročilo sicer, ampak gre za pomembno poročilo, eh, sploh če je deležna tako velike večine v parlamentu. V preteklosti nam je uspelo doseči velike izboljšave, kar zadeva transparentnost. Tega 2012, naprimer, smo zagotovili tudi objavo bilanc eh, cilja 2, prav tako nam je potem uspelo dobiti zapisnike vse eh, guvernerjev. Pred nekaj meseci smo tudi postali vsega pismo ECB-ju, dobili smo tudi potem vse, vse informacije, ki smo jih zahtevali, dobro, ponekod zgolj mestoma, ampak vseeno. No in po mnenju naše skupine je bolje, če imamo široko podporo za takšno poročilo, kot pa če zgolj ideološko nekatera stališča sicer premagajo druga, ampak na ta način mislim, da je to slabo za parlament in pa tudi za ECB-ju. Hvala lepa, hvala za stališče vaše skupine. V imenu Gue, gospod Papadimulis, ga ni, tako da ga tudi nadomešča. Drug poslanec, ja, hvala. Kot pravite, govorim v imenu poročevalca v senci skupine Gue, gospod Papadimulis, ki je danes odsoten, prebral bom njegov komentar, če dovolite. V zadnjih nekaj letih je, se EU sooča z velikimi težavami, kar zadeva upravljanje ekonomske in monetarne politike. Žal rešitve, ki jih predlagajo institucije kot eh, je ECB, niso dovolj za reševanje problemov, ki jih povzročajo v določenih primerjih te iste institucije. Eh, kot člani tega odbora moramo upoštevati različne vidike vloge, ki jo igra ECB v tem trenutku izpostavitev bančnih sistemov sistemskim krizam in problem likvidnosti, ki mm, kar ne preneha pri nekaterih bankah in pa obsesivnost ECB za spoštovanjem rigidnih eh, fiskalnih pravil, ki onemogočajo razvoj, sta dve plati iste eh, medalje. Pomembno je, da vzpostavimo nov panevropski eh, sistem za spodbojanje razvoja in to mora biti predmet razprave v našem odboru kvalitativno sprošenje, kar je potencijalno lahko pozitivno za nekatera gospodarstva, eh, je vendarle nesmotrno eh, zasnovan sistem in ECB je eh, bila preveč nerodna pri prilagajanju svojih politik velikim gospodarstvom ob hkratnem zniževanju ponudbe obveznic. ECB je svojo politiko imela negativno vpliv na pokojninske sklade in to je seveda lahko predmet eh, dolge razprave, vsaj kar zadeva najrevnejše razrede naše družbe. Eh, gre torej za ravnanje, ki je vredno eh, naše obravnave ne le kar zadeva najšipkejšega gospodarstva, ampak kar zadeva politiko ECB na splošno. Pomembno je analizirati svežen politik ECB in pa tudi sam ustroj te institucije. Če se mm, bomo obrnili v bolj demokratičen model proti demokratičnemu deficitu, ki sedaj označuje ECB, je predpogoj za odgovorno ECB. Za ECB, ki ne bo izvajala pritiska na gospodarstva držav članic eh, ob sprejemanju odločitev za zaprtimi vrati, ampak mora delovati na kar zdaj transparenten in odgovoren način. Evropska unija potrebuje centralno banko, ki bo izvajala svoje Eh, politike in politične eh, predloge potrebuje ECB, ki se ne bo eh, bala vzpostaviti ustreznega okvira za zaščito zvižgačev znotraj te institucije. Prav tako mora ECB postati centralna banka, ki ne bo predmet obravnave različnih ne vladnih organizacij širom Evropske unije, ki obtožujejo nekorektnega ravnanja, kar zadeva mm, vrčevalne ukrepe. Spremembe, ki jih mora izvajati ECB, ne zadevajo le dolgoročne reforme in konsolidacijo eh, pravil in predpisov. ECB potrebuje tudi kratkoročne reforme, ki zadevajo spremembe, eh, ki bodo lahko krmilo EU usmerile v smer eh, progresivnega razvoja. V imenu gospoda Papadimulisa želim vse dobro poročevalcu, gospodu Fernandesu in v imenu gospoda Papadimulisa in naše skupine upam, da bomo deležni plodnih razprav v zvezi s tem poročilom v prihodnih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji v imenu zelenih. Gospa Scott Cato ki je resnično tu kot poročevalka v senci. Ja, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu, mislim, da je ona opravila odlično delo pri tem poročilu, gre za res eh, kakovostno eh, celokupno poročilo, ki pokriva mm, vsa vprašanja, ki jih zadeva ECB. Veseli nas eh, predlog v odstavku 8, kjer zahtevamo, da ECB upošteva tudi možnost dopolnjevanja svojega cilja mm, cenovne stabilnosti z ciljem BDP, to podpiramo. Prav tako podpiramo predlog na koncu odstavka 7, da naj ECB razmisli o podaljšanju eh, programa eh, pomoči gospodinstvem z brezovrestnimi krediti, kajti na ta način bi lahko eh, morda bančne resurse usmerili v trajnostne dejavnosti. Kot poročevalec ugotavlja, je program odkupa kapitalskih naložb te banke, vsaj zdi se tako, nekako omiljiv stanje v EU. In zato moramo biti previdni pri eh, postopnem odpravljanju tega programa. Ampak, ker zadeva učinke izkrivljena trga tega programa, eh, vemo, da bi lahko z bolj domišljenim pristopom dosegli več za evropske državljane in da eh, ta program na nek način daje preferenco prikritim korporativnim interesom. Transparentnost, ki jo zahtevamo od ECB na podlagi pobude kolega, ki sedi pred menoj, Ramona, kot rezultat pisma, ki smo ga številni podpisali, je nekaj, kar pozdravljamo. Pozdravljamo tudi odločitev ECB, da bo razkrila seznam prednostnih papirjev, ki ja, jih ima v posesti ECB na podlagi programa odkupa. Eh, pomembno pa je, da se zaviramo tudi vrednosti mm, obveznic, ki jih ECB e kupovala od korporacij. Prav tako je potrebno spostaviti kriterije za to, da podjetja sodeluje v tem programu, še posebej zato, da to ne bo eh, na skriž z drugimi cilji, kot so naprimer eh, podnebni cilji. Ali je eh, zavračanje polnega poročanja o obveznicah nekaj, eh, kar kaže na to, da se veliko denarja usmerja v korporacije aktivne področje fosilnih goriv. Velike količine obveznic eh, je ECB namreč kupovala od Šela, eh, Totala in Repsola ter drugih. Prav tako se kolegi strinjajo, da mm, je ECB pri reševanju bankov Polar in pa Beneških bank Eh, skušala zaobiti eh, pravila. To je problematično in v parlamentu si bomo prizadevali za to, da eh, preprečimo kakršnokoli spodkopavanje postkriznega regulativnega okvira in spodbujne moralnega hazarda, ki lahko privede do prihodnje finančne stabilnosti. Prav tako je ključnega pomena, da ECB svoje prihodnje odnose z londonskim sitjem ustrezno prodeli, enkrat, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Veseli me, da poročevalec izpostavlja to pomembno vprašanje. Skrbi me seveda vpliv na britanske davčne prihodke zaradi umika eh, kliniških privilegijev londonskega sitja iz eh, evroobmočja. Eh, sploh zaradi dominantne vloge, ki jo London igra pri nekaterih segmentih evropskih financ, mislim, da se moramo dobro zavedeti, kako bodo te prilagoditve potekale in kako lahko minimiziramo neuspešnost investicij, če bo prišlo do tako imenovanega neurejenega izstopa Združenega kraljestva. Hvala lepa v imenu EFDD, Marko Valli. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa eh, poročevalcu za to poročilo. Pri nekaterih točkah eh, smo na isti točki kot eh, v preteklosti, pri nekaterih smo dosegli napredek, vse gor pa je obžalovanja vredno, da ni prišlo do odločilnih ukrepov na evroobmočju in da ni prišlo posledično do takšnih politik, ki bi pomenili, da ECB je e prava, prava centralna banka, danes pa je to banka, ki ne more upoštevati različnih eh, realnosti posameznih držav eh, z različnimi mm, stopnimi inflacije in eh, pa tudi obrestnimi merami, tako da to voli v številne konflikte in menim, da bi potrebovali bistveno globi premislek o denarni uniji. Govore je tudi o neravnovesjih, kar zadeva kontokorentna plačila, prav tako je pomeno, da se zavedamo tega, da bo nujna razprava o tem, ali gremo naprej s to valuto ali pa enkrat, ko bomo končali to fazo vzpona, ko smo imeli ne le evropsko monetarno politiko, ampak globalno monetarno politiko, ki spodbuja rast v posameznih državah, bo verjetno potem prišlo do uh, faze upada in problemi evra se bodo takrat še bolj izkazali in takrat nas čaka še hujša kriza, če ne bomo rešili teh problemov. Tako da z določnega vidika bo potrebno jasno izpostaviti ta neravnovesja. Če tega ne bomo storili, bodo posledice hude in politično smo, mislim, da izgubili veliko priložnost, kajti tu se osredotočamo zgolj na relevantno vprašanje, boj, da čeprav je v realnosti problem v samem temelju. Dejstvo je, da potrebujemo eno samo uh, monetarno politiko, ki pa ne more odgovarjati interesom 19 različnih realnosti in gospodarstva. To je ključni problem. Potem so tudi druga temeljna vprašanja, bančna unija, kjer so tudi določena ravnovesja, ampak to je ločeno poročilo. Bomo pa eh, tudi tu podali nekaj svojih eh, idej, kar zadeva te elemente neravnovesja, ki jih eh, ne moremo obravnavati sedaj. Bomo pa o tem govorili na sestanku poročevalcev v senci in potem kasneje. Prav tako je ključnega pomena izpostaviti, da je danes monetarna politika na res eh, izreden način vse manj namenjena realnemu gospodarstvu. Poglejmo podatke ne le o brezposelnosti, ampak o aktivnem prebivalstvu. Vidimo, da imamo ravni, ki so bistveno više, eh, kot jih eh, navaja Eurostar, še posebej za periferne države. Tako da to pomeni, da se zastavlja naslednje vprašanje, ali se monetarne politike danes dejansko odzivajo na to, kar potrebujejo realno gospodarstvo ali pa obstaja tveganje eh, mehurčka, ker je premalo denarja, ki se ga črpa v banke, dejansko v tem namenjenega realnemu gospodarstvu. In te monetarne politike, ali so te politike resnično učinkovite ali pa to je kot neke vrste eh, mamilo, ki, ki ga dajemo naprej. Tako da mislim, da je potrebno poglobljene spregovoriti o teh temah eh, na politični ravni skupaj z vsemi kolegi, kajti danes se zdi, da so razmere stabilne, ampak kaj k malu bomo prišli v ekonomskem ciklu do faze upada in takrat se bomo soočili z velikimi težavami. Tako da pomembno je, da se lotimo teh vprašanj in da Bobu rečemo Bob. Hvala. Hvala. In še zadnji na seznamu poročevalcem veseti, gospod Anemans NF, tri minute. Tudi jaz zastopam samega sebe. Hvala lepa, kolegice in kolegi, e, to poročilo nima nobenega, nobene zveze z realnostjo. ECB tu hvalimo za njeno izvajanje monetarne politike, prav tako e, poročilo predlagane ECB začne kupovati tudi e, delnice in to poročilo sploh ne kritizira dejstva, da ECB eh, tu presega svoj mandat. Moja skupina pravi to, kar je poleti tudi potrdilo Nemško ustavno sodišče v Karlsruheju in mislim, da imamo sedaj za dosti dokazov za to, da vidimo, da ECB dejansko eh, sega onkraj svojih pooblastil in eh, mandata. Monetarna politika je namreč v pristojnosti ECB in centralnih bank nacionalnih centralnih bank, eh, po drugi strani pa je monetarna politika inherentno nacionalna pristojnost in zato ne moremo več dovoliti, da ECB vodi monetarno politiko, ampak dejansko ekonomsko politiko. Kvantitativno sproščanje bi torej moralo biti v pristojnosti držav članic. To zelo jasno eh, beremo v sporočilu za javnost eh, sodišča, ki pravi, da je program odkupa vrednostnih papirjev kršitev mandata Evropske centralne eh, banke in s tem posega v pristojnosti držav članic. Vse to eh, seveda sodi v politično dedično Angele Merkel. Eh, leta 2010, ko je bila s Francijo in Italijo sklenjena kopčija, je Angela Merkel zagotovila podporo Grči in s tem kršila dve temeljni določbi maastrichtske pogodbe in sicer Eh, prepoved javnega eh, financiranja. ECB verno izvaja to politiko gospe Merkel, neodvisnost ECB pa je bila konec koncev eh, samo bistvo Evropskega monetarnega sistema, Evropske monetarne unije in zato je pomembno, da Evropski parlament ukrepa in da zagotovi, da bo ECB znova vsega znotraj perimetra svojega prvotnega mandata. To poročilo, ki počne ravno nasprotno, pa ne bo deležno naše podpore, ker nima zveze z realnostjo in nikakor ne kritizira dejstva, da ECB presega svoje pooblastila in eh, da vodi v hegemonijo Evropske centralne banke. Hvala lepa. Hvala lepa proste razprave nihče ne želi, pa tako časa ni, tako da gospodu Ferranesu dam besedo za dve minuti. Čas, muchas gracias, simplemente. Hvala. Želel bi se zahvaliti kolegom za pripombe. Gre za prvo izmenjavo stališč. Eh, Nestrpno pričakujem predloge sprememb, poročevalcev v senci, pa tudi drugih kolegov, eh, ki so sodelovali v razpravi. No, naj se odzovem na pripombo kolega Ramona. Res je, da se, nedavno, da se v zadnjih letih pogajamo um, o, o razno raznih sporazumih skupaj z ECB in uh, upam, da bomo na ta način dobili tudi poročilo, ki bo uživalo široko podporo v našem odboru. And it's for HDI and our Hvala, gospod Šambon, želi še dve minuti v catch the eye in potem bomo zaključili. Hvala, gospod predsedujoči. Želel sem Jonasu še nekaj predlagati. Gre za dve točki. V kateri bi želel izraziti svoje ideje najprej schema za jamstvo vlog. Eh, ne bomo imeli bančne unije in ne bomo imeli vredostojnosti evra, vse dokler ne bomo vzpostavili tega sistema za jamstvo vlog. Kje je torej eh, ta verika, ki bi naj vodila do tega? Eh, kje bomo določili časovnico za vzpostavitev Edisa? Mislim, da bi tukaj morali preseči politične ovire um, in sam si bom za to vsekakor prizadeval. Kaj ti bistvenega pomena je, da dobimo EDIS za to, da bomo lahko imeli tudi bančno unijo. Tukaj pač moramo biti um, tudi iskreni. Ne moremo se tukaj imeti za velike proevropejce, potem, ko gre za tako pomemben predlog, pa uh, ga ne uspemo uresničiti. Potrebujemo projekt, ki bo izvedljiv v praksi in ki bo dal pravno gotovost in ki bo dal več gotovosti tudi trgom. No in to me privede do druge točke o kateri bi želel spregovoriti. Pri vseh prizadevanjih za bančno unijo smo pravzaprav storili korak nazaj, kajti vse mednarodne finančne transakcije, celotna bančna mreža je naredila korak nazaj. In uh, zaradi tega izgubljamo na milijarde evrov, izginjajo banke v Italiji, v Španiji in, tri, in, druge, in tudi druge. In tudi to ovira nastanek bančne unije in z, Sprašujem se, če bi se tukaj morda ECB morala poprašati v vzrokih za to. Hvala. Samo za vašo informacijo. 13. september je rok za vložitev predlogov sprememb. O predloge sprememb bomo razpravljali 9. ali 10. oktobra. V Ekonu bomo glasovali 21. Eh, novembra. Ne vemo pa, kdaj bomo razpravljali o tem na plenarnem zasedanju. Tretja pa točka pet na dnevnem redu gre za naše mnenje o poročilu Libe, vzajno priznavanje odred po zamrznitvi in zaplembi. To je seveda zelo pomembna tema. Evropska unija je tukaj sprejela številne ukrepe, sprejeli smo različne zakonodaje. No, kakor veste, je zaplemba in zamrznitev sredstev bistvenega pomena za boj proti kriminalu, za boj proti financiranju terorizma in pa za očkodnino žrtvem. Gospod Matruščelo je tukaj naš poročevalec in dajemo besedo za uvod. Grazie, grazie presidente. Si, ja, ragione, vera. Hvala, ja, pravi imate, res je. da je pred nami pomembna naloga. Sploh še se želimo ogniti temu, da se bo zločin splačal. No, s tem uh, okvirom, s tem uh, sistemom se želimo ogniti temu, da bi se dejansko zločin izplačal. No, ta osnutek mnenja je. Uh, sotek mnenja o zelo pomeni temi in eh, ponosen sem, da sem lahko poročevalec. Tematika, za katero gre, se razvija na zelo zanimiv način, to je izredno relevantno in eh, ključno je, da onemogočimo dobiček od nezakonite dejavnosti. Zaplemba premoženja kriminalnim združbam je najučinkovitejši način za premoženje zmanjšanje njihovih eh, zmožnosti in za tudi omejevanje hitrosti obnavljanja. Da na ta način torej odozajamo njim tisto, kar je dejansko gorivo za njihov pogon, se pravi denar. Pomembno je, da imamo nek eh, celovit pristop, da lahko izvajamo ustrezno varstvo evropskih državljanov in da se uspešno borimo proti organiziranemu kriminalu nedavne raziskave Europola, ki jih citirajo dokumenti Evropske komisije, kažejo, da so nezakoniti trgi v Evropski uniji tisti, ki ustvarijo 110 milijard evrov prometa eh, na leto. 98,8 odstotka teh nezak tega nezakonito pridobljenega premoženja zavedno ostane v rokah. Eh, kriminalcev in gre za sredstva, ki se reinvestirajo v kazniva dejanja. In to je razlog, zakaj je naša vloga ključna in zakaj moramo učinkovito delali, delati za to, da izboljšamo to strukturo za zamrznitev in za plembo to vrstnega premoženja. Strinjamo se, da potrebujemo učinkovit eh, sistem za plembe. In to je, mora biti strateška prioriteta za Evropsko unijo. In kot je zapisala komisija, je pomembno tudi, da se eh, zagotovi medsebojno priznavanje sodb in pa sodnih odredb na tem področju. Če opravimo analizo inštrumentov medsebojnega priznavanja in ukrepe za harmonizacijo z okvirnimi predpisi eh, in pa z direktivo. Je poanta v tem, da se poskuša odpraviti ovire in eh, odpraviti omejitve učinkovitosti tega sodelovanja, da zagotovimo okrepljeno sodno sodelovanje na kazenskem in civilnem področju na podlagi recipročnih inštrumentov in da na ta način na koncu koncu prevedemo do sistema, ki prepoznava sodbe in odredbe eh, tujih sodnih oblasti kot eh, veljavne, brez kakršnih koli drugih eh, formalnosti, ki bi jih zahtevali. Kot rečeno, mm, je čezmejno sodelovanje ključnega pomena sodelovanje med kazenskimi sodišči in med nacionalnimi pristojnimi organi. In ključnega pomena je, če želimo na ta način zagotoviti stabilnost eh, finančnega sistema EU in pa tudi za javno zaupanje. Predlog mnenja je torej namenjen temu, da predlagamo razširitev področja uporabe, eh, da se zagotovi tudi medsebojno priznavanje odredb, kajti to je pomembno ne le na kazenskem področju, ampak tudi na upravnem področju. Če se bodo ti predpisi uporabljali za v, to področje, se morajo uporabljati za vse odredbe, pa naj gre za sodišča ali za druge pristojne organe. Kajti na ta način se bo omogočilo zaplembo, ki bo dejansko lahko tudi omogočila ustrezno izvršitev sodb. sploh, ko gre za vprašanje prenosa teh eh, sredstev iz eh, države, odredbe v državo izvršitve. Prak tu pa naj bi bil 10 tisoč eh, evrov. To zato, da državi, ki se ukvarja z primerom, dobi neke vrsto nadomestila za stroške, ki pogosto nastanejo eh, sveta pri samem zavarovanju tega premoženja in pa tudi mm, pri samih upravnih postopkih. Eh, kar pa zadeva čezmejno eh, škodo, ki se povzroča na ta način, tu pa ostajajo večinoma prihodki iz zaplembe na nacionalni ravni. In to pomeni, da sredstva ostanejo pri tisti državi, ki je prva sprožila postopek. Pomembno je, da, kot je dejala tudi sama komisija, se zavedamo, da aktualni sistem žal ne deluje in ugotavljamo, da prihodki, ki izhajajo iz trgovine z mamili v državah članicah, ni možno potem zapleniti zaradi pomankanja čezmejnega sodelovanja na pravosodni ravni. In eh, žal vemo, da je trgovina z mamili inštrument, ki ga uporabljajo vse kriminalne združbe za financiranje lastne dejavnosti, kakršnakoli ta že je. Veselim se torej razprave in prispevkov kolegov s katerimi bomo skupaj nadaljevali z delom na tem dosjeju. Uh, Hvala. Gospod Evan v imenu SD. Domnului raportor pentru munca depusă. Hvala. Želel bi čestitati poročevalcu za poročilo, poročilo popolnoma podpiramo, strinjamo se s tem, da je pomembno, da nacionalni organi privedejo krivce pred to oblast. Treba je ponovno pridobiti izgube, premoženje, ki je bilo pridobljeno na osnovi kaznivih dejanj, pa je treba zapleniti in zamrzniti morali bi neutralizirati takšna sredstva in v nekaterih primerjih bi lahko to mrežo razširili tudi na kakšno drugo obliko premoženja, poleg um, gotovine. Pozdravljamo vključitev um, manipulacij z uh, finančnimi indikatorji in pa davčne goljofije v seznam takšnih kršitev v tretjem členu. Oziroma tretji člen bi bilo težko izvajati v praksi, če je uh, najdaljša možna kazen tri leta. Verjetno bomo v v zvezi s tem uložili nekaj predlogov sprememb. Govoriti moramo tudi o tem, da nekatere države zunaj Evropske unije mm, s korumpiranim ljudem, ki tja pošiljajo sredstva, zagotavljajo imuniteto. Evropska komisija bi se morala bolj zavedati tega problema tretjih držav. Morali bi onemogočati transferje premoženja zunaj Evropske unije, eh, kajti v takšnih državah lahko eh, to krivo pridobljeno premoženje oziroma nosilci tega premoženja lahko dobijo imuniteto. Bomo pa se o tem še bolj podrobno pogovorili v krogu poročevalcev v Senci. Gospa Giring iz Alde, hvala lepa. Eh, zahvaljujem se kolegu Matričelu za osnutek poročila. Če upoštevam štiri različna mnenja. Ugotavljam, da se poročevalec nagiba k možnosti štiri, eh, torej upravne in civilne postopke bi tukaj vključili v obseg te uredbe. O tem lahko razpravljamo, moramo pa ob tem tudi zagotoviti, da bo sistem eh, združljiv z tistimi, ki že obstajajo v naših državah članicah. Pozdravljam pobudo, da razširimo seznam v tretjem členu. To seveda ne pomeni, da podpiramo vse predloge poročevalca. Eh, dobro pa se mi zdi, da razpravljamo o vseh teh možnostih. Nekateri predlogi sprememb se nanašajo na vključitev finančnih trgov oziroma se ehm, osredotočajo na zlorabe v zvezi s tem. Poročevalca sprašujem, zakaj eh, takšen fokus, eh, kateri so tisti specifični problemi, ki jih želite tukaj nasloviti in kako to, da ti niso pokriti z obstoječo zakonodajo. Uprava, upravljanje z zaplenjenim premoženjem. Tukaj predlagate, da bi sredstva, ki jih pridobimo na področju zaplembe, razdelimo 50 odstotkov proti 50 odstotkov med eh, državo članico, ki um, um, postavlja to zahtevo in pa državo članico izdajateljico. Imam vprašanje v zvezi z to razdelitvijo 50-50. Zanima me, če tukaj obstajajo tudi kakšni drugi predlogi. Hvala. Zanima me, če je tukaj kdo iz EKR. Na nikogar ni tukaj, besedo dajem zelenim. Eva Žoli, štiri minute imate na voljo. Hvala lepa, najprej hvala lepa. Gospoda Folijo Matričerju za ta osnutek mnenja. Podporno podpiramo mnenje, da potrebujemo to uredbo. V preteklosti je bilo bistveno preveč sredstv, ki smo jih izgubili zato, ker je postopki v okviru okvirnih eh, odločb sveta niso najbolje delovali. Zato popolnoma podpiramo krepitev. tega okvira. Odredbe, ki izhajajo iz kazanskega sodstva, morajo seveda biti upoštevane, eh, medtem, kot to velja tudi za upravne odredbe, tako da podpiramo kar se da široko področje uporabe. Lahko računate na našo podporo. Si Barbara Kapel. Hvala. Barbara Kapel ali pa pa druga iz NF ni tukaj. Postopek Catch the Eye želi kdo besedo. Dve minuti imamo na voljo. Nihče se ni javil. Tako da besedo spet dam gospodu Matriščeli, da zaključi našo razpravo. E Hvala vsem poročevalcem v Senci in ostalim, ki so sodelovali v razpravi. Pripričan sem, da bomo na ta način lahko še obogatili ta predlog z vašimi predlogi. Eh, pred nami je, mislim, da je zelo eh, zanimiv. predlog. Pomembno pa je, da z njim dosežemo cilj. Ranji cilj pa je zaplemba premoženja zločincev in da na ta način, kot že rečeno, jim oduzamemo gorivo za to, da s tem lahko napajajo druga kazniva dejanja. V tem mnenju je govor o številnih temah, od subsidijarnosti do medsebojnega priznavanja. O vsem tem lahko seveda govorimo. Eh, lahko govorimo tudi o samih odstotkih, o tudi seznamu. kaznivih dejanj. In eh, pred nami je izziv, pripraviti moramo namreč eh, nek okvir, ki bo omogočil resnično učinkovito zaplembo tega premoženja in da bo ta okvir dejansko postal odvračilno sredstvo. Veselim se torej že nadaljevanja dela s kolegi in hvala za to prvo izmenjavo mnenja. Thank you very much, Sarah Potter. Hvala. tem smo zaključili našo razpravo. Še časovnica. Rok za vložitev predlogu sprememb 12. september. O predlogu sprememb bomo razpravljali 9. ali 10. oktobra. Glasovali bomo v ekonu 6. novembra. E, no, to je pa naše mnenje za poročilo, e, ki je v pristojnosti odbora Libe. E, tako, sedaj pa lahko za 15 minut prekinemo našo sejo. Eh, ponovno bomo začeli ob 17.45 z glasovanjem. Sure,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 Dear colleagues, kolegi, lepo pozdravljeni. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej bomo testirali vaše glasovalne aparate. Lahko glasujete. še en glas potrebujemo. Dobro, konec testiranja. Glasovali bomo o osnutku mnenja Molly Scott Cato, legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 73 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko, ko glasujete. Jeles še razpravljajo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 35, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejeto, ampak bom preveril, nisem videl vaših rok. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 35. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog nam je 39 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis G. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preglasovanje B 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Preglasovanje B 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisijo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K. Bomo preverili elektronsko. Still two colleagues, one colleague. Še dva kolega, konec glasovanja. Sprejeto. To je bil kompromis, sedaj pa glasujemo o kompromisu K za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis L za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 79 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. Oziroma bomo preverili 81. Vote is closed. Con glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Bomo to preverili elektronsko. Na glasovanje sprejeto, predlog sprejem V9 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis C za, proti, vzdržani sprejeto, predlog sprejem V12 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis oziroma predlog nr. 15 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Mislim, se celo da je sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto kompromise D za proti vzdržani sprejeto. Predofembe 20 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo tako spremenjenem besedilu in sicer po imensko, lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. 36 za, nič proti, 13 vzdržanih glasov, poročilo je sprejeto. Čestitamo poročevalki. Sedaj pa to, kar nam je ostalo od prejšnjega glasovanja in sicer drugi del poročunskega mnenja, poročevalec je Markus Ferber. Gre za del ki je povezan z urnimi izjavami. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Predložen je pa 37 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Predložen je pa 53 za proti vzdržani sprejeto. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Pravzaprav je 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za proti vzdržani sprejeto, 60 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo tako v spremenjenem besedilu in sicer poimensko, lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. 37 za, 9 proti, 4 vzdržani glasovi. Čestitamo poročevalcu. Please. I just want... Izvolite. Ja, želel sem podati nekaj eh, pomislekov. Preseneča me to, da je to poročilo Markusa doživelo tako podporo. Ne vem, morda eh, Markus ni več tako kritičen, kot je bil včasih, po tolikih letih v parlamentu. That, uh, you know, a... Kot veste, so se stvari v zadnjih dneh razvijale zelo pozitivno, dosegli so nov kompromis in prav zato lahko vsekakor podpremo to, kar je dosegel Markus. Ja, že prejšnji teden bi verjetno dosegel večino, ampak vseeno. Ja, tega sedaj ne vemo. Pri enem glasovanju smo to nekako preverili, ampak ne bom vam povedal, katero glasovanje je bilo to. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za mnenje Marise Matijas. Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Gre za mnenje k poročilu odbora Impel. Kolegi, prosim vas, da ste malce tišem. Torej poročilo Ample. Sedaj eh, pregledujemo predloge sprememb. Besedo dobi poročevalka gospa Matija. Izvolite. Obrigada, obrigada, Robert. Um... Ehm, Najlepša hvala, Robert. Za začetek bi se rada eh, zahvalila vsem kolegom in poročevalcem v senci, ki so predložili različne predloge sprememb. Gre za mnenje o neenakostih, kar je zelo široko področje, ki zajema več kot le gospodarstvo. Vključuje tudi eh, različna druga družbena področja. Glede na to, da smo v odboru Ekon, se mi zdi pomembno, da se tako mnenje kot kompromisni predlogi osredotočajo samo na našo pristojnost. Želela sem zagotoviti to, da se besedilo torej osredotoča samo na stvari, ki so v pristojnosti našega odbora. Kolegom sem že poslala predlagane kompromisne predloge in s tem predlogom sem želela doseči eh, to, da bi ne ustvarjali določenih novih odstavkov, ki, oziroma da bi ustvarjali nove odstavke na teme, ki jih prej nismo omenjali. Potem pa so to v svojih predlogih sprememb omenili kolegi. Naj torej nakratko povzamem. Kaj so glavna področja, ki jih eh, predlagajo novi odstavki? Kar nekaj predlog spremem, predlogov sprememb ni bilo vključenih v kompromis, ker sem, kot rečeno, želela eh, tole oh, osredotočiti samo na naše lastne pristojnosti. Zanima me, kakšno je mnenje kolegov glede kompromisnih predlogov, ki sem jih poslala. Namreč. Želela bi dodati odstavek o vse večjih neenakostih v Evropski uniji in o tem, kako to vpliva na ekonomsko strukturo Evropske unije. Potem omenjam tudi povečano število naložb v zasebni in javni sektor, ki bi lahko pomagalo pri eh, ustvarjanju novih delovnih mest in rasti. Novi odstavek, ki ga predlagam, je povedan tudi z splošnim usposabljanjem. Ne nujno samo, ko gre za finančne in digitalne veščine, ampak nasplošno, ko gre za boj proti neenakosti. Tudi proti socialni izkušenosti se lahko bojujemo z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem. Omenjam tudi bolj pravične davčne politike ter bolj učinkovite davčne politike, s katerimi se lahko eh, sredstva bolje razporedijo. V besedilu je sedaj omenjen bolj učinkoviti boj zopr eh, izogibanje in otajo davkom, tudi ko gre za področje goljufi na področju DDV. Vse to najdete v mojih kompromisnih predlogih. Za konec pa še nekaj glede evropskega semestra, ki bi lahko bil instrument za gospodarsko upravljanje. To je potrebno preformulirati tako, da bo osredotočeno na področje zaposlovanja, rasti in teh konkretnih politik. Različni kolegi so tukaj pripravili predloge sprememb, ki sem jih poskušala nekako združiti. In zanima me, kakšno je vdenje, ki ga imate glede mojih predlogov. Še enkrat bi ponovila, da je bil moj pristop kar se da v duhu kompromisa. Poskušala sem združiti različne prispevke poročevalcev v senci in drugih kolegov, seveda pa bom z veseljem vključila tudi komentarje, ki jih bom slišala danes. Hvala. Hvala poročevalki, sedaj pa gospod Matošelo, eh, ki je poročevalec v senci za EPP. Hvala, hvala tudi za upravljeno delo in predvsem hvala za to, da ste nam poslali dokumente še pred poletnimi počitnicami. Kar zadeva To vprašanje smo dosegli sicer nek napredek, ampak čaka nas še kar nekaj dela. Gre za pomembna vprašanja, kajti dejstvo, da evropski državljani, ki so brezposleni, lahko najdejo delo, da se jih vključi v nek sistem, to je nujno. znotraj eh, tega sistema. Pomembno pa je, da ne padamo zdaj v neka druga no, vprašanja. No, pomembno je, da se borimo proti brezposnosti, ampak se izvajajo tudi strukturne reforme na trgu dela. Trg dela mora postati bolj fleksibilen, kajti strošek dela v številnih evropskih državah je resnično problematičen. Pomembno je, da se torej stori več za zdravo konkurenco in na ta način lahko ustvarimo dinamični trg s katerim ustvarjamo nova delovna mesta. Strukture morajo biti učinkovite, tako v javnem kot eh, siceršnjem delu in pomembno je, da opravimo dobro delo, in da začnemo z delom na tem dosegu. Hvala lepa, tako sedaj pa za SND, gospod Ivan. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi čestital poročevalki za njene predloge. Nam je všeč, v katero smer se giba to mnenje, namreč v Evropski uniji se neenakosti večajo. To je dejstvo in o tem ni treba razpravljati bogatejši postajajo vse bogatejši, revni pa vse revnejši. Evropska unija se sicer trudi zopr utajo davkov, zopr nezakonito prelivanje denarja v davčne oaze in tako naprej. In to je izjemno pomemben boj. Ključno je, da nadaljujemo s takšnimi ukrepi, zoper tiste, ki imajo na ravni Evropske unije najviše prihodke. Tisti namreč pogosto plačujejo najnižje davčne stopnje. Ogromne količine denarja se zliva v davčne oaze v Evropski uniji in izven njih. Govora je ponavadi predvsem o mednarodnih podjetjih, ki zaradi različnih mahinacij ne plačujejo davko v Evropski uniji. Gre za sredstva, ki bi lahko v nasprotnem primeru ustvarjala naložbe in nova delovna mesta. Prav zato potrebujemo več sredstev v nacionalnih proračunih in v evropskem proračunu, da spodbujamo javno zdravstvo, izobraževanje in tako naprej, da se zniža vrzel med posameznimi regijami Evropske unije. Ustvarjati moramo nova delovna mesta in se bojevati z oprbe sposobnost. Le na tak način bomo lahko zmanjšali neenakosti. Čestitam poročevalki za trud, ki ga je vložila v to mnenje in se že veselim naših sestankov, da se bomo še podrobneje pogovorili o tem. Mislim, da iz EKR danes ni nikogar, je to res? Ne, neenakost izgleda ne skrbi. No, no, ne smemo kar tako predvidevati. Tako za Alde je tukaj gospod Tremosa, ki bo spregovoril za Alde. Well, first... Hvala lepa. Najprej čestitam gospe Matijas za odlično upravljeno delo. Gotovo bomo še razpravljali o tem mnenju, ampak eh, v imenu moje skupine lahko povem, da nam tukaj eh, ni pogodu, da določenih predlogov sprememb niste upoštevali pri pripravi kompromisov. Všeč bi nam bilo, če bi v kompromise vključili tudi predloge naših poslancev. Pri določenih zadevah se naši pogledi na to, kako zmanjšati neenakosti, seveda razhajajo. V moji skupini velika večina poslancev prihaja iz severnih držav in levica na severu Evrope ima pač drugačen pogled na to, kaj lahko storimo za to, da dosežemo socialno Evropo, kako lahko znižamo neenakosti in tako naprej. V naši skupini vedno znova potekajo zelo zanimive razprave na to temo. Torej, želeli bi si, da bi v kompromise vključili več naših predlogov. To poročilo namreč ni zavezujoče in zato je glavna dodana vrednost, ki jo lahko tukaj dosežemo, to, da se doseže čim boljši konsens med političnimi skupinami. Pred eh, nekaj leti ste bili poročevalka pri drugem doseju, kjer smo opravili zelo dobro delo. Ugotovili smo tudi, kako doseči dobre kompromise, kako najti skupne elemente, s katerimi se lahko strinjajo vse politične skupine. To je dodana vrednost takšnih mnen. Upam, da bomo na naslednjih sestankih lahko to tudi dosegli, namreč Alde bi bil eh, rad vključen v določene kompromise, naše mnenje namreč ni tako drugačno od predstavljenega. Torej, upamo, da boste upoštevali naše prispevke v eh, naslednjih kompromisih kar bo koristilo pri sprejetju mnenja. Hvala. Hvala lepa. Tako pa še za konec eh, Filip Lambert. Euh, Hvala, moram reči, da sem razočaran. Ne nad poročilom gospe Matijas, ampak nad dejstvom, da se še vedno s tem ukvarjamo. Leta po tem, kar nam vprašanje enakosti oziroma ne enakosti, eh, vse čas eh, Brančijo koliko še, se spomnim na delo gospoda Piketija, na delo OECD-a, mednarodnega danega sklada, potem je bilo tudi govora o Evropskem centralni banki in tu v Evropskem parlamentu, daleč od eh, drugih institucij, se pogovarjamo o poročilu na lastno uh, pobudo Evropskega parlamenta. parlamenta. To je tako kot uh, na nek način uh, Offenbachov rožnik, kjer hm, si ne more pomagati. Torej, kar zadeva rast BDP-ja, tisti, ki o tem govorijo, bi si morali prebrati poročilo OECB, ki, OECD, ki pravi, da e, preveč rasti BDP-ja škodi enakosti. Torej, več kot je neenakosti, več je rasti. Torej, če imamo toliko rasti, potem bi morda morali delati tudi na zmanjševanju neenakosti. No, odpravljanje neenakosti ne zadeva zgolj vprašanja prihodkov ali dediščine, kajti, oziroma e, premoženja, kajti dejstvo je, da obstajajo tudi neenakosti, kar zadeva prečakovano življenjsko dobo. E, tako da to mora postati tema, kajti dejstvo je, da vsa človeška bitja niso identična. E, Ampak tukaj je tudi za vprašanje pravičnosti. Kaj ti, ko vidimo razkorake, kakršne vidimo danes, ki spominja na obdobje pred Prvo svetovno vojno, kar zdaj neenakost eh, blaginje, neenakost prihodkov, neenakost tudi v smislu pričakovane življenjske dobe, se treba vprašati, ali resnično še živimo v pravični družbi, v družbi, ki po Piketeju in Martinu Wolfu lahko govorimo o vprašanju demokracije, kajti odpravljanje enakosti pomeni krepitev demokracije, kajti pri takih velikih razlikah je jasno, da ne živimo več v demokraciji, kajti demokracija je vladavina ljudstva, ljudstvu za ljudstvo, ne za en ali dva odstotka. In eh, težko je podpreti razmišljanje, da izvajamo demokratično politiko, če pa, kot vidimo vse od finančne krize, da to zadeva le majhno, majhen delež prebivalstva. Gospod Partočero nas je počastil svojim odhodom, potem ko je spregovoril, ampak eh, res me skrbi, ko poslušam, ja, če so neenakosti, kar zadeva eh, zaposlovanje, je treba samo fleksibilizirati eh, trg dela in bo vse vredno. No, ta popolna fleksibilizacija, liberalna fleksibilizacija trga dela, samo še poglabljena enakost. Kaj te prej neenakostih ne gre za rezultat eh, podnebnih sprememb, ne gre za eh, rezultat temperatur ali zračnega pritiska. Ne. In če že 30 let neenakosti postajajo vse večje, potem je dejstvo, da je prišlo do nekega političnega preobrata. In ta preobrat je bil ošibitev vseh socialnih sistemov, eh, ošibitev kolektivnih eh, pogajanj in eh, ošibitev pravic delavcev, vze to v prid lastnikom kapitala. To je realnost. In poslušati zdaj, da če bodo vsi delali, bomo imeli mm, socialna pravičnost. Gospod Martočelo je italijan, ne? No. Vsi delovno aktivni privalci Italije so le 55 odstotkov vsega, prebivalstva. Zdaj, kako bo zdaj zaposlil vse te ljudi eh, zgolj z fleksibilizacijo trga dela. Nobena fleksibilizacija ne bo zagotovila polne zaposlenosti v Italiji, to je jasno. In potem so tu še druge reforme, ki jih je potrebno predvideti. Reforme, ki dejansko pomenijo, da mm, vsak človek lahko ima neko dostojanstveno življenje. Mladi v Španiji, mladi v Italiji, mladi v številnih državah Evrope dejansko ne morejo več upati na dostojanstveno in trajno delo. In ustvarjanje delovnih mest, ko ustvarjamo te pogodbe m, mm, m, mm, mm, za tako imenje zero hour contracts in tako naprej in za določen čas, gre za mlade, ki so popolnoma prekarizirani, ki živijo v nedostojanstvenih razmerah. Tako da slišim, kar eh, pravi gospa Matej, slišim, kar eh, pravi gospod eh, Tremosa. Mislim, da je treba prisluhniti temu, kar je, kar je zanimivo v teh predlogih strani skupine ALDE. Bi pa zaključil s tem, gospod predsedujoči, da povem, da je pomembno, da Evropska unija, nujno je, da Evropska unija vprašanje pravičnosti in torej odprave neenakosti postavi v osrče svojih javnih politik, naprimer Evropskega semestra. A few colleagues that didn't speak. Najlepša hvala. Mislim, da nihče drug ne želi sodelovati v razpravi, zato bi besedo dal poročevalki in jo prosil, da povzame. Ja, hvala lepa. Ja, rada bi odgovorila tistim, ki so še ostali v dvorani. V sredo imamo še en sestanek poročevalcev v senci in uh, naslednjo sredo bomo lahko torej razpravljali o vseh teh vprašanjih. Kar se tiče ILS e in SND, bi jim sicer lahko odgovorila nekaj stvari, ampak glede na to, da jih ni tukaj, ne bom izgubljala časa s tem. Kar pa se tiče predlogov eh, liberalcev, bi povedala naslednje. Res je, vseh predlogov nisem mogla vključiti v predloge, v kompromise. Glede nekaterih predlogov sprememb se bomo morali torej uskladiti posamično. Včasih ste predlagali kar cele odstavke in to včasih ni bilo možno vključiti v besedilo, prav zaradi tega se moramo o tem posamično dogovoriti. Pri nekaterih delih bi sicer lahko sprejela vsebino, pri drugih pa se mi zdi, da tega ni mogoče sprejeti kot kompromis, ki bi ga lahko sprejeli vsi. Deloma je res eh, težko vključiti vse te predloge liberalne stranke v kompromise. No, se bomo pa gotovo pogovorili o tem v sredo in poskušali nekako ugraditi vaše predloge v besedilo. Morda, mogoče bo šlo, mogoče pa tudi ne. O tem se bomo morali pogovoriti tudi z drugimi poročevalci v senci. Se pa v celoti strinjam z Filipom. Namreč sramota je, da se o tem pogovarjamo šele sedaj. kakorkoli že, v Evropskem parlamentu moramo pripraviti dobro podlago, s katero se strinja veliko kolegov. Te informacije so že dolgo znane, ampak do sedaj pač ni bilo politične volje za to, da se pripravi takšno mnenje. Dimenzija, ki si jo omenjal, je povsem uh, smiselna, gre za pravičnost. Sprašujemo se lahko tudi o demokratičnosti, glede na takšne okoliščine, v katerih živimo. Res je. No, če ima kdo še kakšen predlog, mi ga lahko pošlje do srede in poskušala ga bom umestiti v besedilo. Do takrat bo potem pripravila druge kompromise in pri tem upoštevale komentarje kolegov. Kar se tiče predlogov liberalcev, pa sem že povedala. Hvala, torej to bi bil konec seje. O tem bomo glasovali v ikonu 15. septembra v odboru Empel, pa bodo glasovali 28. septembra in potem novembra na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, to je konec za našim dnevnim redom, točk razno ni. Naslednja seja pa bo v ponedeljek 25. septembra ob 3. Najlepša hvala in lep večer.